Eh, vabbè. Beh, ogni giorno la sua pena. Dear colleagues, good evening. I would like to start our meeting. Kolegice in kolegi, rad bi začel naše zasedanje s prejetjem dnevnega reda. Nimam nobenih sporočil, zato bi kar prešel na četrto točko. To, so, to je poročilo Jakoba von Weizsäckerja o predlogu komisije o vrednostnih papirjih kritih z državnimi obveznicami. Zelo pomemben predlog komisije. kot veste, smo že imeli predstavitev eh, poročila in tudi predlogov sprememb. Sedaj bomo obravnavali predloge sprememb. 197 predlogov sprememb imamo, zato prosim Jakoba von Vajcekerja, ki bi mu tudi želel čestitati že vnaprej za oziroma za njegov bodoči položaj, ki je zelo pomemben. Veseli smo, da člani našega odbora zasedajo pomembne položaje. Hvala lepa, ampak zdaj ste tukaj kot član našega odbora in kot poslanec, zato izvolite, beseda je vaša. Hvala, hvala za vaše prijazne besede. In problem, o katerem bomo danes razpravljali, je res zelo težek, kaj ti gre dejansko za to, kako se spopasti s temi negativnimi povratnimi učinkimi državami in bankami. In razlog za to, da smo imeli tako visoko število predlogov sprememb, je v tudi takšnih, ki zavračajo cel predlog, je takš, da je predlog zelo zahteven. Nekateri predlogi zavrnitve so prišli z levice, nekateri z desnice. In mislim, da je treba povedati, da so nekateri od teh, ki so predlagali zavrnitev, še niso predlagali neke smiselne alternative, kako bi se lahko tega problema negativnih poratnih učinkov tudi lotili. Zato z veseljem poročam, da so pa drugi poslanci in poslanke predlagali kar 140 predlogov sprememb za konstruktivnimi predlogi izboljšanja poročila. Z veseljem tudi poročam, da je veliko zelo zanimivih predlogov sprememb, ki imajo veliko dodane vrednosti, na številnih področjih pa se lahko doseže konsens med ulagatelji oziroma predlagatelji predlogov sprememb in da se bo ta kompromis lahko zelo preprosto eh, dosegel. Nekaj področji bi omenil, kjer to ne bo težko. Eden je certificiranje in nadzor gre le za kalibracijo, torej za, ta, za fino umerjanje uh, nadzornih pristojnosti EMSE in gre v smeri tega, kar je predlagala komisija, potem tudi vprašanje uh, zrelosti, uh, dospelosti teh. Um, sredstev in tudi področje, kjer komisija ni predložila eh, predlogov, gre eh, in tudi eh, prestrukturiranje dolga je nekaj, kar ni kontroverzno. So pa nekatere teme, ki se jih bomo morali lotiti z veliko nemo, zato da bomo našli ustrezne rešitve, mislim pa, da je rešljivo. Naj omenim strukturo tranš in tu je potem vprašanje števila tranš, Eh, se pravi podrejene, mezzanin in nadrejene. Eh, nekateri razmišljajo o treh tranšah, kot je v poročilu komisije, drugi o dveh eh, tranšah. Ne gre pa samo za število tranš, temveč tudi za velikost različnih tranš in tudi tu so ideje različne od zelo togih zahtev za tranše do zamisli, da ne bi smeli določiti ničesar in da bi vse prepustili trgu. Tu so predlogi zelo raznoliki, sem pa zmerno optimističen, da bomo lahko z uloženimi predlogi sprememb tudi kaj rešili. Zanimiva je razprava tudi o portfolju pri SBBS, predvsem tudi je tu ideja, da bi lahko to prepustili trgom v celoti, potem je tu predlog, eh, da bi tu morali imeti, eh, to ne prilagoditi ključu Evropske centralne banke, temveč pa izpostavljenosti. Predlogi so torej različni. Zato bomo morali videti, kaj bo naredili v zvezi z sestavo portfelja in tu se moramo tudi odločiti za merila pri odstopanjih od katerega koli ključa, ki ga bomo izbrali za sestavo portfelja, bodi si v času krize, predvsem pri izgubi dostopa do trga ali pa v situacijah, ko bi lahko prišlo do negativnega vpliva na likvidnost trga torej pri tistem delu uh, nacionalnega dolga, ki ni vezana uh, eh, SBB-je. SBBS -e. Mislim, da bi marsikaj lahko uspešno rešili. Ena od najtežjih točk pa je pravzaprav politična je vprašanje, če nekdo upošteva oziroma je mnenja, da bo SBBS koristen um, element pri reševanju negativnega povratnega učinka med državami in bankami, eh, pa je treba eh, se odločiti, do kakšne mere naj bi se določilo neko mero, eh, ki naj bi pa tranše potem bile tudi oziroma bistveno vplivali na bilanco stanja bank. Treba je preprečiti, da bi um, banke podrejene tranše SBBS-a uporabile za zmanjševanje uh, bilance stanja in tukaj to uh, še pospešilo v primerjavi s tem, ko to počnejo zdaj. Treba je torej pogledati, kakšno je trenutno stanje in uh, ne dovoliti, da bi prišlo še do bolj tveganega ravnanja z argumentom, da bi se pa domnevno ravnanje z SBBS-i prepustilo bodoči zakonodaji. Treba se je tega ločiti, lotiti uh, zdaj in je treba preprečiti bankam, da bi lahko SBBS-e že sedaj uh, eh, uporabljali za, za nadrejene tranše. To bi morala ta zakonodaje narediti, po našem mnenju, že zdaj, v kasnejši fazi, pa v nekem širšem paketu, um, bi se morale rešiti še ostale zadeve. Uh, to bo torej ta regulativna obravnava, bo eh, dejansko zelo politično vprašanje. Ne bom pa sprijel rešitve, pri kateri bi banke lahko eh, ravnale še bolj tvegane v zvezi z eh, državnimi obveznicami, kot to počno sedaj. Sem pa za pristop v dveh korakih, ehm, se pravi, kjer se lahko. Ehm, dejansko tega problema negativnih povratnih učinkov ne lotimo v tej uh, uredbi in bi se to moralo obravnavati enkrat kasneje. Tu se bom zaenkrat zaustavil. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajemo, dajem besedo poročevalcem v senci. Je kdo tu za ELS? ne vem, zakaj se platno spušča. Mislim, da nihče nima nobenih eh, prikazov v zvezi z SB, SBBS-om, razen če bi kakšen poročevalec v Semci morda rad kaj prikazal. Torej, bo kdo spregovoril v imenu gospoda Martošela iz ZLS za EKR? Imam izjavo gospoda Luke, to lahko preberem prosil me je, da je to storim. V angliščini je, torej, če želite, lahko preberem. Poslanec govori brez mikrofona. Verjemite, da se sicer ne strinjam s takim načinom, ampak zaradi poštenosti lahko to naredim, ker imam pisano besedilo. Bom pa povzel, ker je predolgo. Poročevalec v senci je skeptičen. No, je skeptičen, ker se mu zdi tudi uh, vprašanje o teži tveganja nič uh, kot neko zelo zahtevno vprašanje in tu bi se lahko izenačile podrejene in nadrejene uh, tranše, če prihajajo strani istega investitorja, vendar pa uh, misli, da bi s takim načinom celotna državna obveznica imela v te štveganja nič in tako bi se zagotovilo nek privilegij, ki je že sedaj prevelik, namesto da bi se ga zmanjšalo. EKR torej je skeptičen glede eh, tega eh, predloga sprememba in se boji, da gre poročevalec v eh, napačno smer in potem so tu predlogi sprememb v tej smeri. Mislim, da je to koristno, ker je razprava pomembna. Seveda bi bilo bolje, če bi bil poročevalec v senci prisoten, če pa imam tukaj napisano besedilo, pa vsaj lahko obvestim odbor o glavnih eh, sestavnih eh, delih. To sem naredil tudi že ob drugih priložnostih. To je torej za skupino EKR. Gospod Kavešambon za Alde, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Sedaj bom govoril v jeziku Cervantesa. Cervantesa. A don Jacobo. Najprej bi se zahvalil našemu poročevalcu in mu čestital in lahko mu povem, da smo imeli leve in desne in konzervativne liberalce in skratka, mi smo na sredini in smo edina pot v prihodnost. Veste, da smo tukaj sodelovali na zelo konstruktiven način, zato da lahko se skupaj napreduje, predvsem, če se zavedamo dejstva, da to ni neko nadomestilo za nadaljevanje zakonodaje. To ne bo šlo za neko euroobveznico, temveč za evropski instrument na aktivi eh, bančne bilance. Seveda se lahko tukaj tudi loči vse skupaj od eh, finančnih davkoplačevalcev, torej te negativni povratni učinki med državami in bankami. To je tudi razlog, da so nekatere stvari za nas tukaj nesprejemljive. Predložili smo predloge sprememb, ki so konstruktivni, tistih skeptičnih eh, predlogov ne sprejemamo, smo pa drugače fleksibilni, ne moremo reči, da ne bomo fleksibilni. Gospo, strinjam se z gospodom Vajcekarjem, ko gre naprimer za posamezne tranše in za kategorije tranš. V zvezi s tem lahko rečem le eno in to se nanaša na enega od naših predlogov sprememb. Če te postavke na strani aktive se usmerijo tudi v javnost ali v male eh, investitorje, potem bo najbolj tvegana tranša tretja ali četrta in potem bi morda morali res to rezervirati samo za strokovne vlagatelje, na profesionalce, da ne bo tukaj nekih negativnih presenečen, no, ampak eh, sedaj že eh, razpravljamo o tem tako, da. Um, kot rečeno, želimo konstruktivno prispevati. Nič nismo imeli proti temu instrumente, ali to sedaj razdelimo na dva, tri ali štiri, ni najpomembnejše. Mnenja pa smo, da je res, da mora imeti EMSA posebno nalogo. Naš bančni sistem, torej španski bančni sistem ali velik del bo uh, pozdravil, če. bi šlo tukaj za uradno kreditno institucijo, torej neko javno institucijo, no, kajti s tem bi imeli več, jo, večje zaupanje in več investicij. Tu pa ne bomo zelo togi, bomo fleksibilni. Nekaj pa je zelo pomembno. Nadzor nad izdajatelji obveznic moramo okrepiti, ne glede na to, ali so to javni ali zasebni. Hkrati pa je pomembno, da se to da to zgodi eh, tudi um, Evropska uh, agencija, kajti to je dodana vrednost teh vrednostnih papirjev. Potrebujemo sistem, ki ga podpirajo Evropske agencije oziroma Evropski organi. To moram povedati zelo jasno, kajti danes sem slišal. Um, torej neke neuradne informacije, da se Evropska agencija za vrednostne papirje ne veseli tega, da bodo oni eh, pristojni sedaj za to. Mi sicer ne želimo, da se oni jezijo, ampak želimo, da izvedejo to nalogo in se zauzamejo za to, da se ustvari ta dodana evropska vrednost. To je sicer zelo eh, pomembna tema, ki pa je tudi eh, precej kočljiva. Ne bom sedaj nadaljeval, imamo še druge pročevalci v senci, ampak te tri točke sem želel omeniti, ki so za nas zelo pomembni, bomo pa konstruktivni z enim ciljem, namreč, da se vse skupaj tukaj zaključi in reši in ostali kolegi in tudi naš kolega uh, von Weisce, kar nas bodo imeli vedno na voljo. Hvala lepa. Boste spregovorili za zelene. Hvala. Torej, najprej nekaj uvodnih pripomb. Naslednjič, gospod predsednik, če Ernest ne more priti, vam bomo skušali uh, podati neke posebej neumne zapiske, ki jih boste lahko um, prebrali. Nisem vedel, da lahko svoje prispevke kar damo predsedniku, ki jih potem prebere. Potem pa drugič, Jakob, rad bi ti čestital za tvoj uh, novi položaj. Nisem čisto prepričan. Uh, Eh, ali smo že začeli se eh, spogajani s svetom ali ne. Sem pa navdušen, da je, bo nemško finančno ministrstvo imelo enega eh, um, ehm, zagovornika Evropske ideje, ki je ponekod res že redek. Torej, želim ti vse dobro in da ne boš preveč zafrustriran. Sedaj bom prebral v imenu Ernesta Urtasona, našega poročevalca v sencu njegove beliške, saj danes ne mora biti tukaj. Torej, očitno je, da za ta predlog ni prevelikega navdušenja in tudi mi nismo posebej navdušeni, vendar iz drugih razlogov kot večina drugih skupin, ki so morda tudi predložile predloge zavrnitve. Ne verjamemo, da bi vrednostni papiri kriti z državnimi obveznicami bili zadostni um, za probleme evroobmočja. Seveda se jih ne sme videti kot nek ločen, izoliran um, instrument, ampak kljub temu pomanjka, tukaj vlada pomankanje ambicije. E, kljub temu pa je treba uh, stopiti v smeri fiskalne unije. Uh, ta predlog v zvezi z SBBS pa je le polovičen, ki gre bolj v smeri eh, nekih polovičnih želja držav članic, kot pa nujne eh, potrebe po bančni in finančni uniji. Mislimo, da ne potrebujemo več finančnega inženiringa, vendar pa stojimo za tem, kar smo povedali že le nekoč. In pripravljeni smo prilagoditi ta predlog tako, da bo do možnosti za uspeh čim večje, hkrati pa želimo zmanjšati eh, tveganje, kot so tveganja um, negativne likvidnosti za osnovne um, obveznice. Z zanimanjem smo videli nekatere predloge sprememb Aldeja in drugih. Pomemben se nam di pomembna eh, predlog spremembe 180 SND-ja. Eh, hkrati pa se strinjamo z EKR in ALDE, ki želita eh, okrepljeno vlogo ESME na mesto nacionalnih nadzornih organov pri izdajanju in nadzoru izdajateljev. Imeli smo številne slabe izkušnje z nacionalnimi organi in um, mislimo, da je tak izdelek. Uh, take narave, da ga mora nadzorovati ESMA. Tudi kar se tiče podrejenih eh, tranš, ki so videni v nekaterih predlogih, to bi morali preprečiti, zato da bi preprečili tudi negativne povratne učinke med državami in bankami. Radi bi tudi spostavili naše ključne poglede. Torej želimo um, tudi uvesti varovalke, da bi preprečili negativne učinke izdajanja um, SBBS-ov. Uh, namreč pomank izgubo likvidnosti trga. Zato predlagamo precejšno spremembo v zvezi z osnovnim portfeljem. Mislimo, da je treba upoštevati uh, tudi razmerje med, um, iz, torej med uh, dolgovi in pa BDP-jem. Uh, Potem je treba tudi upoštevati opcijo izključitve države iz portfelja. To mora še vedno eh, obstajati, ampak še vedno moramo najti pravo mero za prave uteži portfelja. Tudi pri izdaji um, obveznic je treba biti pozoren, da bo to ustrezno v zvezi z finančno stabilnostjo. Uh, bistvenega pomena se nam zdi, da imamo tudi ukrepe za eh, popravila v nujnih primerjih, zato da lahko zadržimo SBBS -e v primeru negativnih vplivov na eh, trge v državah članih. To lahko vidite tudi v naši predlogi spremembi 181. 99. členu. Treba je tudi nadzora, nadzirati ustrezne trge in pa trge tudi osnovnih eh, obveznic. V, čas, v kriznih časih je treba izdajati opozorila in ustrezne ukrepe, vključno z začasnim zadržanjem izdajanja SBBS-ov. Če povzamem z veseljem, bomo še naprej delali pri uh, tem dosjeju, kjer je treba izpolniti še nekaj elementov. Hvala lepa. So, um, Hvala lepa. Ne vidim, da bi še kdo želel besedo. A, gospod Čirovan. Nisem vas videl, se opravičujem, izvolite. Hvala lepa. To je verjetno zato, ker sem v zadnji vrsti. To je uh, jasen znak za to, da je treba k malu spremeniti večinska razmerja tukaj. Zato pa bo maja priložnost. Torej, najprej bi se pridružil čestitkam Jakobi. Upam, da boš dobro izkoristil svoj novi položaj in vesel sem, da bom eh, tudi v prihodnosti lahko sodeloval s tabo na tak ali drugačen način. Omenil si že, da smo kot eh, politična skupina že vložili zavrnitveni predlog. To pa iz dveh razlogov, ki bi želel predstaviti. Torej, mislim, da SBBS ne bodo mogle izpolniti svoje glavne naloge, po mojem mnenju ne bodo varna sredstva, kajti investitorji bodo v kriznih časih vendar pobegnili v varne naložbe in zato mm, ne bo uspelo tukaj rešiti ta negativni povratni učinek. Mislim pa tudi, da SBBS ni primeren za odpravo strukturnih deficitov v evroobmočju in s tem dodatno nevarnost za krizo. Pravzaprav gre za zmanjšanje makroekonomskih ekonomskih neravnovesij, gre za to, da se tu izvaja napačna gospodarska politika z osredotočanjem na vrčevalni politik, oziroma politiki vrčevanja. Torej nimamo centralne banke, ki bi zagotavljala vrednost državnih obveznic, tega nimamo, morda bomo na pravi poti, tukaj se bodo kmalo večinske razmere spremenile. Vseeno pa sem pripravljen v eh, vlogi uh, poročevalca v Sencu podpreti naslednje točke. Kot guje bi lahko podprli naslednje kompromise. Torej, uh, predlagano zvišanje eh, podrejenih tranč na pet odstotkov, potem tudi povezava eh, podrejenih in nadrejenih tranč, pa tudi nadzor strani ESME, tudi tu bomo ustrezne predloge podali. Hvala. Uh, Hvala lepa. Ja, zdaj pa mislim, da ni več govornikov, tako da lahko damo besedo poročevalcu za zaključni komentar. Jakob, izvolite. Ja, hvala lepa, predsednik. In hvala vsem za te kritične, vendar konstitutivne prispevke k razpravi. In lahko rečem naslednje. Mislim, da zdaj zadnjič, tokrat zadnjič govorim, pred eh, tem odborom, pa tudi verjetno v tem parlamentu. Razprava pa je pokazala, da je ta odbor res odličen, kjer obravnavamo lahko zelo težavne dosjeje in poročila. Verjetno bomo imeli še jutri sestanek s poročevalci v senci in verjetno to ne bo zadnji sestanek, ne bomo še prišli do končnega zaključka. Ampak današnja razprava je pokazala, v kakšnem duhu potekajo razprave v tej hiši, v tem parlamentu. In rečem lahko le, da če pridete v Berlin, upam, da boste izkoristili to priložnost in me poiskali v novi moji funkciji na mojem novem delovnem mestu. In še nekaj vsebinskih pripomb. Mislim, da imate prav da aspirin ne more ozdraviti raka, ampak pomaga pa pri glavobolih. In mislim, da ne smemo obtožiti aspirina tega, da kriviti za to, da ne more ozdraviti raka, če pa je namenjen lajšanju glavobola. Tako da moramo pozitivno gledati na to. To je lahko dober, dobra sestavina za to, da obravnavamo nekatere šibke točke sistema. Tako da res hvala vsem za konstruktivno razpravo in odlično delo, ki je bilo upravljeno doslej. Veselim se, da se bomo srečali ob kakšnih drugih priložnostih. Hvala. You, Jakob, I... Hvala, Jakob. Čestitev sem vam že, ampak. Zdaj pa se želim še zahvaliti, saj ste zapisali in spisali zelo preudarno ekspertizo in vaš inteligenten pogled na stanje v Evropi na tem področju, kar cenimo vsi, tako jaz kot kolegi. Evropsko perspektivo smo zdaj vnesli v samo srce nacionalnih stališč. Seveda pa vas bomo pogrešali, Jakob. Še enkrat čestitke in hvala. Mislim, da gremo lahko zdaj naprej, da lahko zaključimo to razpravo in si pogledamo še, kakšen je razpored za naprej. Seveda je to odvisno od eh, dogovora, ampak glasovanje je predvideno za 21. januar. Zdaj pa gremo naprej na točki 5 in 6, kar skupaj. In med nami pozdravljam podpredsednika komisije Valdisa Dombrovskisa in komisarja za gospodarske in finančne zadeve Pjera Moskovičija. Naš namen je upraviti dialog in izmenjavo mnen o treh točkah, ki so del običajnega gospodarskega dialoga in gre za izmenjavo mnen o jesenskem svežnju komisije. Odločili smo se, da bomo dodali tudi razpravo o členu 7 odstavek 3 uredbe 473-2013, torej da obravnavamo tudi osnutek proračunskega načrta Italije, ne le jesenski svežen komisije in mnenja komisije o osnutkih proračunskih načrta držav članic evroobmočja. Proračunski načrt Italije ni bil revidiran, kot je bilo predvideno, in zato se čutimo dolžni, oziroma smo dolžni, to je naša dolžnost, da pozovemo komisijo, da poroča o teh težavnih razmerah in da se osredotočamo tudi na to. Ne gre samo za razpravo o Italiji, ampak gre za razpravo o celotnem evropskem semestru, ampak na to se bomo tudi osredotočili. In dovolite, da povem nekaj stvari na kratko o tem menim da je pozitivno da poteka ta dialog in mislim da je več kot očitno da določbe o fleksibilnosti ki so v paktu o stabilnosti so določbe za fleksibilnost za Evropo, za vse države članice, kar pomeni, da če se sedanja vlada želi vključiti v ta okvir, je to dobrodošlo. Seveda pa moramo tudi podrobno preučiti vse to v duhu tega okvira. Ne gre toliko za to, ali je fleksibilnost možna ali ne, ampak je fleksibilnost zapisana v pravilih. In podrobneje si bomo to pogledali v naslednjem koraku tega dialoga. Zdaj pa mislim, da je čas, da dam besedo komisarjema. Najprej podpredsednik komisije Valdis, izvolite. Thank you, uh, Roberto. Hvala lepa, Roberto. Kolegice in kolegi, spoštovane poslanke in spoštovani poslanci. Evropska komisija je sprejela jesenski svežen 21. novembra in to je predstavlja začetek evropskega semestra. Šest let smo pričam gospodarski rasti v Evropi in na ta način so se izboljšale tudi finance. Vse to kaže, da je naša strategija, ki temelji na treh prednostnih nalogah naložbe, strukturne reforme in odgovorna fiskalna politika, da deluje. Ampak obstajajo še vedno razlike med državami članicami. V nekaterih državah še vedno ostajajo razlike. Gospodarske neenakosti se ponekod povečujejo in še vedno je gospodarstvo ranljivo. Nekaterih, na nekaterih področjih je še vedno treba zagotoviti pravila, ki bodo omogočila absorbiranje prihodnih šokov. Mislim, da bo Pierre govoril, spregovoril nekaj več o tem. Dolgoročne izzivi kot starajoče se prebivalstvo, podnebne spremembe in podobno so še vedno pereče. Edini način za doseganje višjih življenjskih standardov je, da izboljšamo tudi dostop do trga dela. tudi neenakosti v, pračilu, v plačilih vplivajo na neenakosti na gospodarskih trgih. Vedno več je tudi tvegan, ki, ki jih ne moremo spregledati. Sedani trenutek, ki je ugoden za obravnavo tega vprašanja, ne bo trajal večno. Zdaj je čas za ukrepanje. Na nacionalni ravni moramo izboljšati vključenost, izboljšati rast produktivnosti in tudi izboljšati podlago za naložbe. Države članice morajo ponovno vzpostaviti fiskalne blažilnike. Na ravni Evropske unije pa se moramo odločiti ponovno o krepitvi ekonomske in denarne unije zlasti pa moramo okrepiti pravila povezana z bančno unijo in pravila za krepitev majhnih in srednjih velikih podjetij. Prav tako moramo razmisliti o bančni uniji, o stabilizaciji vseh teh razmer. Razprave se veselim jutri. Naj pa spomnim tudi na to, da krepitev arhitekture na ravni Evropske unije ne sme iti na račun socialnih politik na nacionalni ravni. Veselimo se tudi vaših zaključkov v zvezi s eh, socialno unijo. Pri tem ne smemo pozabiti na proračunske stroške. Izbož, povečali smo proračunska sredstva za strukturne reforme, zato da bi izboljšali izvajanje strukturnih reform. Za naslednje leto smo dobili, prejeli kakšnih 600 zaprosil za podporo strukturnih reform in popraševanje je več kot dvakrat večje kot razpoložljiva sredstva. Za obdobje po 2020 predlagamo reformno okolje, ki bo omogočalo finančno podporo. Računam na vas, da boste tudi tukaj v parlamentu hitro sprejeli zadevno poročilo, zato da bomo lahko podprli reformne programe. Naš predlog se osredotoča na štiri ključna področja delovanja evroobmočja. Ključno z našimi prednostnimi nalogami gre za vključevalno rast, za krepitev odpornosti in prestrukturiranje oziroma rebalans. Povečali naj bi tudi udeležbo na trgu dela in znižali ravni dolgov gospodinstv. Države članice z visokimi dolgovi naj bi zagotovile tudi fiskalne blažilnike. Sedaj je čas za to, da ukrepamo tudi s pomočjo fiskalnega odbora. Zdaj pa si poglejmo, poglejmo naše, naša mnenja. Že se, šestic smo to naredili za šest držav članic. Grčija je pripravila svoj načrt v skladu z paktom stabilnosti in rasti in to bo predstavil kolega. Javni primankljaj v Evropmočju je manj kot en odstotek. Vladni dolgovi so sicer še visoki, ampak predstavljajo približno 85 odstotkov BDP-ja. Strukturni razvoj pa ni tako razveseljiv. Večina držav članic, ki ima visoke dolgove, v leto 2019 ne bodo izvedle veliko fiskalnih prizadevanj. Na kratko, deset držav evroobmočju, Avstrija, Cipr, Finska, Nemčija, Irska, Litva, Luksemburg, Malta in Nizozemska, izpolnjujejo tri v glavnem, pet držav pa predstavlja tveganja za neskladnost Belgija, Francija, Portugalska, Španija in Slovenija. In še nekaj besed o Italiji. Prvič je morala država članica, eh, Evropa prositi državo članico, da revidira svoj proračunski načrt. In ponovno smo na podlagi tega potrdili, da v Italiji prihaja do resnih neskladnosti. Svet je predlagal Italiji naj zmanjša strukturni primankljaj za 0,6 odstotkov BDP-ja, ampak kaže, da se je ta primankljaj povečal na okrog 1 odstotek BDP-ja. Prav tako je vprašljiva skladnost Italije z zahtevami, ki zadeva presežni primankljaj. Italija je v prejšnjih letih sicer preventivno delovala, vendar pa danes te široke skladnosti ni več, ni več zagotovljena in se predideva za naslednjo. Naše poročilo po členu 126.3 kaže, da Italija ne izpolnjuje zahtev in pravil, tako da bo vzpostavljen postopek za presežni primankljaj. Kot veste, smo nenehno v dialogu z italijanskimi oblastmi in računamo, da bo italijanska vlada naredila vse, kar je potrebno, zato da bo italijanski proračun v skladu s skupnimi pravili. Ampak dialog mora biti smislen, razuman in prinesti mora tudi vsebinske spremembe. Čas je namreč omejen. Izkušnje namreč kažejo, da to ne pripelje do, da če tega ni, to ne pripelje do okrevanja gospodarstva. Če pa do tega pride, lahko to pozitivno vpliva na gospodarsko rast, saj to lahko vpliva na rast v obliki obrestnih mer in v obliki krepitve zaupanja. To je v interesu Italije in v interesu celotne Evrope. Zdaj se bomo odločili o naslednjih korakih na podlagi rezultatov sedanjih stikov in razprav. Zdaj pa dajem besedo kolegu Pieru. Izvolite. Hvala lepa, gospod Dombrovski. Gospod Moskovic. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod Dombrovski. Hvala lepa za to povabilo na. Gospodarski dialog med komisijo in parlamentom, ki je ključnega pomena za zagotavljanje preglednosti in demokratičnosti evropskega semestra. In veste, kako zelo uh, mi je preglednost, pa tudi demokratičnost pri srcu. In uh, današnji cilj ni, uh, da naredimo pregled situacije, ampak da vse skupaj eh, povežemo z stanjem Evropske unije. Trenutni razvoj v evroobmočju je pozitiven, nadaljuje se eh, širitev in eh, poleg tega se krepi tudi rast. Vendar pa še zmeraj obstaja veliko neravnotežje v Evropski uniji, ne ravnotežja so različne narave in sicer imamo gospodarsko neravnotežje, pa seveda tudi politično ravnotežje. V okviru evropskega semestra bi se najprej osredotočil na makroekonomska neravnovesja. Tukaj gre za oceno tveganja. In eh, ta načrt je bil predstavljen eh, lansko leto. Gre za spremljanje makroekonomskega neravnovesja v Evropski uniji. Gre tudi za določanje ranljivih eh, točk v našem gospodarstvu. Poleg tega smo ocenili tudi zasebni sektor v posameznih državah članicah ta izjemno hitro raste, vendar pa je rast neuravnotežena in naraščajo eh, tudi stroški bivanja. In zaradi tega je Evropska komisija izvedla poglobljeno analizo situacije v različnih državah članicah. Ugotovili smo, da je prišlo do nekaterih eh, razlik. Osredotočili smo se na nekatere države, Švedsko, Portugalsko, eh, Nizozemsko, Nemčijo, Cipr in tako naprej. Še prav posebej pa smo se osredotočili na Romunijo, kjer je bilo izpostavljeno tveganje v zvezi z zagotavljanjem konkurenčnosti in pa na Grčijo, glede na to, da je ta v vključena v okvir eh, tretjega programa finančne pomoči. Dovolite, da sedaj nakratko predstavim zaključke naše presoje. S tem bo malo dopolnil Valdisa. Gre za zelo dober svežen in velika večina držav članic je ambiciozno delala na področju stabilizacije javnih financ. Vendar pa primankljaj in zaradi tega primankljaj evroobmoče ostaja eh, pod eh, enim odstotkom. Natančneje znaša nič cela 8 odstotka. Vemo pa, da je eh, cilj Ta cilj znaša 3 odstotke. Poleg tega je potrebno zmanjšati zadolženost po 60 odstotkov eh, in eh, tukaj že imamo pozitivne novice. Nizozemska je izvedla strukturne reforme. Evropska komisija je že dolgo pozivala k eh, določenim korektivnim ukrepom vendar pa uh, ostaja neravnovesje še zmedno. Zmeraj veliko v drugih državah članicah in strukturne reforme niso bile zadostne, recimo v Belgiji, Franciji, Italiji, Sloveniji in Španiji. In uh, tukaj se pojavlja tveganje neskladnosti z evropskimi proračunskimi zahtevami. Poleg tega moramo uporabiti sredstva, eh, iz obdobja rasti in trenutno smo v obdobju rasti za izvajanje strukturnih reform. Osredotočil se bom na dva specifična premjera in sicer na Italijo, o kateri je govoril že Valdis, in na Grčijo. Najprej si poglejmo Italijo. Torej, obstaja možnost, da eh, bo Italija resno prekršila pakt stabilnosti in rasti. 21. novembra je bilo objavljeno poročilo 26.03 o e, javnem dolgu in e, od takrat imamo intenzivne in pa konstruktivne pogovore z italijanskimi predstavniki. Predsednik e, Conte je obiskal predsednika Junkarja, tudi sam sem sodeloval pri pogovorih z njim in z drugimi predstavniki italijanske vlade. Ministr Trija je bil tudi prisoten in uh, imamo eh, tudi eh, stike, nenehne stike na visoki tehnični ravni. Kar ugotavljam je, da se je v zadnjih dveh tednih ton spremenil in da je italijanska vlada pripravljena sodelovati in to seveda pozdravljam. Italijanska vlada je tudi bolj pripravljena znižati primankljaj v letu 2019 in storjene so bile tudi že prve politične poteze. Torej gre za razvoj v pravi smeri. Seveda pa so potrebne konkretne eh, zaveze, verodostojne zaveze, podkrepljene z številkami. Le na ta način bomo lahko spremenili naše napovedi. Ta komisija je že večkrat pokazala prožnost eh, tudi do Italije, ko gre za izvajanje strukturnih reform, za ulaganja, za anticiklični razvoj, za naravne nesreče in tako naprej. Tukaj gre za 30 milijard evrov in poleg tega smo pokazali tudi, da eh, znamo uporabiti marže, ki so nam na voljo, kljub temu, pa eh, je seveda potrebno zagotoviti tudi spoštovanje strani Italije. Italija mora spoštovati enaka pravila kot vse druge države članice, kajti evropski sistem temelji na pravilih in pravila je potrebno spoštovati. Evropski parlament je imel veliko razprav, Evropska komisija pripravlja. Uh, naslednje pravne analize, ki jih bo predstavil eh, svetu. Eh, svet je tudi že imel pogovore. Torej, Osredotočamo se na eh, trenutno situacijo, vzpostavili smo dialog in dela smo se lotili resno. To je seveda potrebno in upam, da bomo v eh, tem konstruktivnem duhu nadaljevali in da bomo zaščitili integriteto evropskih finančnih oziroma proračunskih pravil. Ob koncu mi dovolite, da povem še nekaj besed o Grčiji, kajti to je primer, ki ga je Evropska komisija pozorno spremljala. Eh, nekaj je bilo zamud, eh, nekaj eh, pa je bilo tudi izjemnih dosežkov recimo proračun eh, za leto 2018 eh, je bil v skladu za našimi pravili, ni presegel 3,8 odstotka in veselim se tudi tega, da je Evroskupina odobrila osnutek proračuna za leto 2019. Na ta način se bo okrepila rast in pa tudi socialna kohezija. Grčija seveda izvaja strukturne reforme. Poudariti pa je potrebno tudi, da je prišlo do ne enakih rezultatov na posameznih področjih. In eh, zato grško vlado čaka še nekaj dela. Spoštovati mora zaveze, ki jih je sprejela. Kajti izvajanje reform je eh, pogoj za dodatna sredstva oziroma za naslednjo tranšo pomoči. Reforme so potrebne, če želimo zgodbo o uspehu. Želimo, da bi Grčija ponovno vzpostavila svojo suverenost, krati pa poskrbela za gospodarski razvoj in socialno enakost ter družbeno pravičnost. In zato si z Valdisom v komisiji tudi prizadevamo. Hvala lepa obema, Valdisu in Pjeru. Spomniti moram najnega našega gosta, da da moramo ob deveti začeti z glasovanjem, tako da moramo se res strogo držati časa, ki nam je na voljo. Začnimo z razpravo. Najprej pa naj se zahvalim obema za jasni predstavitvi. Menim, da je res to pravi pristop. Začetek razprave oziroma dialoga je nujna, kaže pa, da bo postopek v primeru presežnega primankljaja nujen. Upam pa, da bo italijanska vlada razumela, da obstajajo omejitve za to, koliko se lahko igramo. Na voljo imamo številke in obveznosti in tega se moramo držati, drugače bo lahko prišlo do velikih težav. Obe strani morate narediti pomemben korak naprej v teh dnevih, saj nam časa zmanjkuje. Še enkrat hvala za ta konstruktivni pristop obema komisarjema. Zdaj pa govorniki. Najprej Tom van den Enkelderle. Hvala lepa, predsednik. Govoril bom nizozemsko. Nekaj časa vam dam na voljo, da si nataknete slušalke. Hvala obema. Imam dve pripombi. Poskusil bom to narediti v štirih minutah, ki jih imam na voljo. Najprej starajoče se prebivalstvo. Soočiti se moramo oziroma soočamo se z vedno starejšim prebivalstvom, tako da potrebujemo dolgoročno vizijo. Včasih je namreč težko uskladiti to z zakonodajnimi obdobji. Gospod Moskovici je prav povedal, da zadnjič o tem razpravljamo pred evropskimi volitvami. Tako da moramo izkoristiti to priložnost in zato, da pripravimo dolgoročno rešitev in vizijo, saj se bo prebivalstvo le še bolj staralo in to bo vplivalo na pokojninske in zdravstvene sisteme. Kdo pa bo vse to kriv? Prihaja do demografskih sprememb, vedno manj ljudi bo plačevalo za pokojninske sklade in To bo vplivalo tudi na pritiske na evroobmočje. Najti moramo odgovor na ta vprašanja, saj to lahko močno vpliva na vzdržnost v naših državah. Kaj komisija počne v zvezi s tem? Nekateri sicer to omenjajo, sem trtja, da naj bi v prihodnje prišlo do tega načrta, ampak zanima me, kaj komisija meni, da je treba narediti. In še v zvezi z Italijo. Videli smo v zadnjem tednu kar nekaj protestov. Ni dovolj poudarka na naložbah, po mojem mnenju. nas bo Italija skrbela še kar nekaj let. Zdi se, da se težave tam le še povečujejo in ne zmanjšujejo. Ali menite, da je treba razlikovati med različnimi vrstami naložb, med posvetovalnimi in produktivnimi? Hvala. Ja, uh, you, uh, ja, hvala lepa za ta vprašanja. Dovolite, da se navežem kar na vaše prvo vprašanje v zvezi z dolgoročnimi izzivi, ki so pred nami in pred Evropsko unijo, tudi starajoče se prebivalstvo. V okviru strukturnih reform to zelo poudarjamo, namreč dolgoročne pokojninske in zdravstvene reforme z namenom zagotoviti dolgoročno vzdržnost naših zdravstvenih in pokojninskih sistemov, in da se zagotavlja tudi ustreznost pokojnin. Po eni strani zato spodbujamo države članice, da izvedejo zadevne reforme iz priporočil za posamezne države in da ne ukinejo že uvedenih reform, kot smo videli, da se je zgodilo že nekajkrat. V zvezi s tem Torej, s tem se bomo ukvarjali še v naslednjih letih in desetletjih. In to moramo narediti čim prej, zato da bodo potem prilagoditve čim manj dramatične, ko bomo predstavljali evropski socialni model. Potem pa Italija in naložbe. Kot veste, je Italija država, ki je verjetno najbolje izkoristila dodatne fleksibilnosti, ki jih je uvedel pakt stabilnosti in rasti. Upravičen, Italija je upravičenka tudi tako imenovanega Junkerjevega načrta za naložbe, tudi prijemnica evropskih sredstev iz eh, strukturnih in naložbenih investicijskih skladov in kohezijskih skladov. kar je nekoliko zmanjšalo naložbe, ampak obejne moramo videti, kaj je bilo narejeno. Tisto, kar je bilo narejeno, je bilo narejeno fiskalno vzdržno. Hvala. Sure Hvala. Mislim, da to ne bo zadnje vprašanje v zvezi z Italijo. No, pa gremo kar naprej. Prvanš Perez. Eh, Rada bi se vrnila k vprašanju Italije. Kaj ti? Kot je povedal komisar Moscovici, vsi vemo, da je bolje vzpostaviti dialog, če želiš doseči rezultate, ne pa eh, pretrgati vseh vezi. Torej upam, da bo ta dialog eh, pripeljal do pozitivnih rezultatov. No, kljub temu pa je primer Italijalije zaskrbljujoč. Kateri poti bi morala slediti Italija? tukaj ne gre zgolj za pravila pakta, stabilnosti in rasti, ki ne vem, če so najbolj prilagojena trenutni situaciji eh, v Evropski uniji, v evroobmočju. Ampak Italija mora zagotoviti, da bo se znašla v situaciji, v kateri bo lahko zagotavljala ustrezno življenje za svoje državljane udobno življenje. Kar pa zadeva Grčijo, ali lahko prosim poveste, kateri natančno so novi pogoji, kajti sedaj smo nekoliko spremenili. besedišče, torej prišli smo od programa do nekega postopka, eh, to je naziv, ki ga sedaj uporabljate, torej kakšno so natančno pravila? Ne bom eh, govoril o tem, ali je eh, pakt stabilnosti in rasti utemeljen ali ne. Je pa logičen. In sicer velja za vse države članice in eh, države članice morajo voditi logično politiko. Temeljni problem v primeru Italije pa je raven dolga. Sedaj smo predstavili načrt eh, in eh, načrt, ki ga je predstavila Italija, ne bo omogočil vrnitve na neko normalno raven. Zaradi tega je potrebno usklajevanje z Evropsko unijo. Proračun, ki ga je predlagala Italija, pa je proračun, ki bo državo še dodatno oslabil in ki ne bo zagotovil rasti, ki jo potrebuje. In sedaj pričakujemo nov predlog. Ne govorimo o nekih magičnih številkah, ki jih tudi ne pričakujemo. Ampak eh, tukaj je vloga pakta stabilnosti in rasti. Pakt stabilnosti in rasti omogoča znižanje javnega dolga. In prepričan sem, da bomo našli pot, ki ne bo oduzela manevrskega prostora povsem verodostojno izvoljeni italijanski vladi, ki pa bo hkrati omogočila tudi spoštovanje pakta stabilnosti in rasti. Torej, to bi bila tista prava pot in na ta način bi se zmanjšal tudi javni dolg. Sedaj pa k Grčiji. Grčija je pod uh, strogim nadzorom. O tem se je veliko razpravljala ampak eh, to ni neka maska za četrti program. Gre zgolj za stroži nadzor, za misije nadzora po izvajanju programa. Podobno pot smo obrali tudi v drugih državah članicah. Torej želimo zagotoviti, da bodo spoštovane zaveze, ki so bile sprejete v okviru tretjega programa. in reči moram, da je prva misija potekala odlično in sodelovanje z grško vlado je izjemno. Zaradi tega smo prejeli tudi jasne informacije in natančno vemo, kaj e, mora Grčija še storiti. Eh, Hvala lepa, zdaj pa Karolina Gal. Hvala lepa, predsednik. Hvala predsednik in hvala podpredsedniku Dobrovskisu in komisarju Moskviciju, da ste prišli na današnji sestanek za izmenjavo mnen tudi o proračunu držav članic zlasti Italije. Želim spregovoriti o težkem stališču, ki ga sprejema komisija. Stvari so drugačne kot v preteklosti. Imam dve vprašanji. Moj pomislek je naslednji. Okvir, v katerem se predstavlja italijanski proračun, ne bi smel podajati, ne bi smel dobiti zelene luči. Verjetno je bil celo bolj konstruktiven, kot so pričakovali italijani. 2,9 odstotka, malo manj kot 3 odstotke, kot vidimo. In drugo vprašanje. O teh omejitvah ni bilo nobene razprave, se je treba opredeljevati ločeno. In še eno vprašanje glede proračuna. Gre za proračun velikosti kot Francija, 2,8 odstotkov je v Franciji. In po mnenju komisije, ali menite, da bo predsednik Macron imel enak pristop kot Italija, da bo povečeval stvari ali pa da bo prišlo do zniževanja proračunskih sredstev? glede na ekonomske, gospodarske politike Evropske unije. Mislim, da se boste strinjali, da ne smemo prevzemati nobenega tveganja. Hvala. You, uh, those, uh... Dobro, najlepša hvala za ta vprašanja. Najprej k primeru Italije. Nekaj dodatnih pojasnil. Omenili ste vprašanje nominalnega primankljaja. Rekli ste, da se pojavljajo različne številke. 2,4 odstotka je napovedala Italija, Evropska komisija pa 2,9 odstotka. V okviru pakta stabilnosti in rasti pa ne merimo zgolj nominalnega primankljaja, kot je omenil že Pierre. 3 odstotke eh, to ni naš cilj. Merimo oziroma ocenjujemo proračun držav članic znotraj gospodarskega cikla. In glede na to, da smo sedaj v razmeroma pozitivnem gospodarskem obdobju, se morajo države članice osredotočiti na srednjeročne in pa dolgoročne cilje. Torej gre za to, da poskrbimo za uravnotežen proračun znotraj gospodarskega cikla. Torej ne moremo uporabljati zgolj te referenčne vrednosti treh odstotkov. Potem pa ste omenili primer Francije. Naj povem nekaj več o tem oziroma naj se poglobim v primerjavo. Tako Italiji, kakor tudi Franciji smo eh, podali predlog, da dosežete 0,4 odstotka na področju strukturnih izboljšav. Italijanska vlada je glede na svoje lastne napovedi ocenilo, da bo prišlo do strukturnega poslabšanja za nič cela 8 odstotka bruto družbenega proizvoda. Torej, tukaj gre za dva različna primera. Nominalni primankljaj Francije je v letošnjem letu višji in sicer zaradi posledic sprememb v davčni politiki. In pozornost spremljamo tudi morebitne nove ukrepe, ki bi lahko bili napovedani. In uh, skušamo tudi predvideti, kateri bodo ti ukrepi, še preden so ti natančno predstavljeni. Kar pa zadeva gospodarsko unijo, se strinjam z vami, da bi morali doseči precejšen napredek. Samo še en stavek, kar zadeva primerjavo med Italijo in Francijo. Pravila so enaka za vse države članice. Tolmačenje eh, pravil eh, je tudi enako za vse. Sven Gigolt. Najlepša hvala, Sven Gigolt. Hvala lepa. Situacija v Italiji se mi nikakor ne zdi preprosta. Po eni strani smo bili številni kritični glede pravil šestorčka. Ukrepi so preveč prociklični in mislim, da smo naredili resno napako, ko smo sprejeli ta kompromis. Tako menijo tudi številne druge skupine, ne le naša. Nobena valuta ne more obstajati brez ustreznih pravil. Osnutek proračuna Italije je lažna gospodarska simulacija. Tako bi ga orisal, kaj ti? Za dodatno uporabljena sredstva bodo morali plačati dvakrat in sicer zaradi višjih obresti, pa tudi zaradi negotovosti za ulagatelje. Torej v tem paktu ni nobene stimulacije in zaradi tega mislim, da se je Evropska komisija ustrezno odzvala in da je bila izjemno jasna v svojem odgovoru. Po drugi strani pa je v celotnem postopku tudi določena pravna negotovost, kakor je bilo izpostavljeno že prej, ste svoj prispevek oprli ne na primankljaj, ampak na kršitev kriterijev za dolg. Rekli ste, da če bi bil proračunski primankljaj ustrezen, bi država spoštovala pravila, ampak tega nismo nikoli potrdili v glasovanju ne morete verjeti v eh, to pravilo dolga pri visoko zadolženih državah. Kajti, če bi zahtevali, da Italija zniža svoj državni primankljaj za 3,5 odstotka brutodružbenega proizvoda, brez kakršnekoli rasti, bi povsem uničili italijansko gospodarstvo. Zato niste uporabili tega kriterija, še zmere pa svoje pravne poteze utemeljujete z tem kriterijem, v katerega niti sami ne verjamete. In to kaže na to, da ima ta šestorček resne težave. In zanima me, ali boste odgovorili na številne kritike v povezavi z upravljanjem šestorčka, ki je preveč zaploten in ima številne pravne vrzeli. Pri reviziji je potrebno poskrbeti za poenostavitev in za lažje razumljiva pravila. In na koncu še vprašanje v povezavi z Nemčijo. Mislim, da je bil odziv v primeru Italije upravičen, ampak nemški presežek je eh, tako zelo dobro poznan povsod. Kdaj boste torej sprejeli enako odločne ukrepe glede nemškega presežka? V nasprotnem primeru, eh, ogrožate politično stabilnost unije. Gre za dvojne standarde. In zares vas pozivam, da se na to osredotočite in eh, da sprejmete ustrezne ukrepe tudi za to obliko neravnovesja. Pier Moskovisi. Razprava o pravilih kot takšnih ni tabu tema v tej komisiji in seveda bomo tudi ta pravila ocenili, jih pregledali. Gotoviti želimo, ali bi lahko bila pravila preprostejša, ali bi lahko zagotovili večjo jasnost, kajti določeni koncepti so izjemno zapleteni in jih je težko uporabljati. Ampak katero vprašanje smo zastavili italijanski vladi v našem pismu? Podali smo mnenje, ki ga poznate, potem pa se je postopek nadaljeval. Zastavili smo vprašanje v zvezi z strukturnim primankljajem, z javnim dolgom in eh, v zvezi z rastjo. In seveda gre za povezavo vseh teh treh elementov. In za povezavo teh treh elementov lahko ocenimo, kakšna je dejanska situacija v državi. Najprej je potrebno zagotoviti dovolj rasti. Šele potem lahko seveda zmanjšamo državni dolg. Potrebno je upoštevati vsa pravila, ne glede na kriterije. Jasno pa je, da je osnutek proračuna Italije pravzaprav predvideval še večji dolg in Zaradi tega smo tudi pričeli z tem dialogom. Ne želim pa prehitevati z zaključki. Želimo namreč eh, dialog, ki bo privedel do rešitev, ki jih boste lahko sprejeli obe strani. Na ta način se želimo izogniti zaključkom, ki bi jih sprejela le ena stran. Seveda pa se zato močno osredotočamo na priprave in pa na dialog. Videli pa bomo, kakšen bo končni rezultat. Sedaj pa k vprašanju Nemčije. Seveda imamo na voljo dva postopka. In uh, biti moramo povsem jasni, ta dva postopka nista identična. Prvi postopek je izjemno natančen, ima eh, zelo jasne mehanizme, Eh, in vsebuje tudi določene sankcije. Drugi postopek pa je nekoliko drugačen. Ampak to, kar opažam danes in to pozdravljam, je, da prvič vse države bolj ali manj spoštujejo pravila, tudi Nemčija, kar zadeva dolg. In prišlo je tudi do eh, prvih poskusov, da bi s pomočjo presežka izravnali neravnovesja pri rasti. Pregledali bomo situacijo v posameznih državah, tudi v Nemčiji, in potem bomo podali eh, nove predloge, tudi za Nemčijo. Hvala lepa, Martin Širdevan. Hvala lepa gospod predsedojoči in hvala lepa tudi obema komisarjema, da sta bila pripravljena na ta dialog. Nimam vprašanja v zvezi z Italijo, imam pa vprašanje v zvezi z evrom v svetu. Druga točka pa je eh, evro območje, evropski mehanizem stabilnosti. Evropska komisija je objavila poročilo z naslovom k eh, pomembni vlogi evra, k okrepitvi vloge evra, to pa bi zahtevalo tudi uravnoteženo bilanco evroobmočja v primerjavi z ostalim svetom. Vemo pa, da ima eh, evroobmočje običajno presežek, torej katere korake želite sprejeti, da bi uravnotežili to eh, proračunsko bilanco, ta računovodski skaz evroobmočja. Kajti zaenkrat smo imeli države članice z presežki in države članice z primankljajem. Ali ne bi bilo smiselno, da bi eh, tiste države članice, ki imajo presežek eh, in s tem prispevajo k strukturnemu neravnovesju, k strukturni eh, nestabilnosti v Evropi, primorali k temu, da določena sredstva namenijo za izravnavo tega strukturnega neravnovesja. Ali bomo eh, potrebovali podporni mehanizem in če ga bomo potrebovali ali pa se bo eh, ponovno zgodilo, da bodo davkoplačevalci nosili eh, stroške morebitne nove krize ali pa bodo banke sposobne dolgove poravnati same. Najlepša hvala za ta vprašanja. Pretekli teden je Evropska komisija objavila sporočilo o okrepitvi mednarodne uloge evra. Ogledali smo si celo vrsto področji, kjer bi lahko to eh, tudi praktično storili recimo na področju plačil, na področju mednarodne trgovine, podali smo nekaj priporočil državam članicam v zvezi z trgovino in pa energijo, potem uporaba evra kot rezervne valute in vaše vprašanje v povezavi z računovodskim izkazom zahteva večjo uporabo evra kot rezervne valute na mednarodni ravni. Seveda pa je potrebno zagotoviti sredstva, ki bodo na voljo izven evroobmočja oziroma izven Evropske unije, če želimo to doseči. Kot ste videli, ne predlagamo nobenih praktičnih korakov za soočanje z tem vprašanjem v eh, našem sporočilu. S tem se ukvarjamo znotraj Evropskega semestra in kot je že razložil minister Moskovisi, se s tem ukvarjamo znotraj postopka ekonomskega neravnovesja države z velikim preseškom, kot recimo Nizozemska in pa Nemčija, sta pozvani, da uravnotežita svoj proračun in eh, V okviru tega semestra bomo izvedli tudi pregled. Eh, potem pa vprašanje v zvezi za skladom za reševanje bank in po zvezi s podpornim mehanizmom eh, za ta eh, sklad. Kakšna je zmogljivost bank za zagotavljanje sredstev v ta sklad za reševanje? To je pravzaprav naloga odbora za enotno reševanje bank v, uh, tukaj gre za banke, ki so sistemsko pomembne banke in uh, pri katerih je v našem interesu, da jih rešimo. Reševanje teh bank, sanacija teh bank mora zagotoviti uh, preživetje teh bank v kratkoročnem in dolgoročnem eh, pogledu in seveda brez uporabe sredstev naših davkoplačevalcev. To je celoten namen eh, Evropskega sklada za enotno reševanje in pa sanacijo bank. In eh, ta sklad se financira z prispevki bank, izključno z prispevki bank in trenutno razpravljamo tudi o podhornem mehanizmu, Eh, za ta sklad, kajte trenutno se zastavlja vprašanje, kaj se bo zgodilo, če eh, bi eh, temu skladu naenkrat zmanjkalo sredstev. In na to vprašanje še nismo našli odgovora in zaradi tega je Evropska komisija pospešila postopek uvedbe davčnega podpornega mehanizma za ta sklad. To je predpogoj za zmanjšanje tveganja bančne unije. In Seveda je to zmanjšanje tveganja potrebno, da bomo dosegli, dosegli napredek pri eh, tem podpornem mehanizmu. Hvala lepa, Laura Ađeja. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, komisarja, hvala lepa za pozornost, ki jo posvečate Italije. Ampak naj bom kar tako jasna. Ne strinjam se s tem, da eh, pravite, da je moja država zapravljiva država. Javni dolg Italije eh, ni posledica zapravljivosti, ampak je posledica napačne politike preteklih vlad. Eh, šlo je pogosto za uporabo sredstev v lastne interese. Predolgo je Italija bila država, za katero se je smatralo, da eh, je država v dobrem gospodarskem položaju, ampak eh, bruto družbeni proizvod je stagniral. Italija ni imela rasti in zaradi tega bi morali biti zaskrbljeni, ampak eh, takrat na to nihče ni opozoril. Sedanja vlada se s tem ukvarja in državljani bi morali vlado podpreti. Namreč eh, trenutna situacija je bila povzročena predvsem eh, z, zaradi varčevalne politike Evropske unije. Kot so rekli že številni Nobelovi nagrajenci, kot štiglic je vzpodbujanje povpraševanja ena izmed možnosti za eh, zagotavljanje rasti in italijanska vlada želi uporabiti eh, ta mehanizem za vzpostavljanje rasti. Želimo obrati drugačen pristop eh, kot eh, prejšnje vlade, kajti pristop v preteklosti se je izkazal za začaran krok in naš pristop ima tudi podporo državljanov. In naj poudarim, da v nasprotju z drugimi eh, vladami v Evropski uniji. Italijanska vlada, Konteva vlada trenutno uživa 60 odstotno podporo. Izvajamo tudi prave strukturne reforme trga delovne sile. Eh, namreč eh, gre za reformo agencij za zaposlovanje. Poleg tega pa izvajamo eh, reforme javnega sektorja, ulagamo v znanstvene raziskave, v tehnologijo in izvajamo druge ukrepe in na to smo ponosni. Draga komisarja, dialog med komisijo in pa italijansko vlado predstavlja pravi preobrat. Najprevlada zdrav razum. Ne napadajte nas z decimalkami, če pa celoten narod želi spremembe. Hvala lepa. Gospod Moskovisi, hvala lepa. Gospa poslanka. Ta politika italijanske vlade je povsem razumljiva. In Evropska komisija je seveda pripravljena na dialog, nikakor ne želimo postavljati pod vprašaj političnih izbir italijanske vlade oziroma italijanskega naroda, ki je to vlado izbral. Vendar pa ne glede na tolmačenje javnega dolga, je dolg previsok in to predstavlja problem tako za Italijo, kakor tudi za evroobmočje. In to je naše mnenje, mnenje Evroskupine, mnenje gospodarskega in monetarnega odbora in tako naprej. In evroobmočje je solidarno območje in zaradi tega je potrebno spoštovati pravila. Ne morete enostavno zanemarjati pravil, ki jih spoštujejo vsi. Naj podam tri pripombe v zvezi z najaktualnejšo temo. Gre za naš dialog in pa za rast. Nismo usilili brutalne varščine, eh, brutalne varčevalne politike Italije. In tega nam ne morete učitati. Ta komisija je uporabila vso prožnost, ki je bila na voljo znotraj pakta stabilnosti in rasti. Ponavljam, vso prožnost, ki nam je bila na voljo. Eh, kar zadeva eh, naravne nasreče, kar zadeva eh, anticiklično podporo in tako naprej. Italija je bila edina država, kateri smo izkazali takšno prožnost in gre za 30 milijard evrov in 45 milijard iz strukturnih skladov. 10 milijard pa je bilo prispevanih iz Junkarjevega sklada za vlaganje, torej skupno 55 milijard. Ne morete nam torej očitati, da smo Italiji usilili vrčevalno politiko. Vsi strokovnjaki pa se strinjajo, da je temeljna šibkost Italije v pomankanju konkurence, konkurenčnosti in v pomankanju rasti. Torej, rast je potrebno ukrepiti in še k zadnji točki. Če si ogledamo rast, vidimo, kakšna je trenutna situacija. Italija je v obdobju stagnacije in zaradi tega eh, se zmanjšuje tudi zaupanje v Italijo. Evropska unija ima drugačne napovedi, kar zadeva rast, kot pa Italija, kakor tudi vse druge mednarodne inštitucije. Rast je prešipka in eh, to mislim, da upravičuje dialog, eh, ki poteka v popolnem spoštovanju in upam, da bo obrodil tudi sadove ne želimo razpravljati o vladi, o politični izbiri italijanskega naroda. Gre zgolj za pravila skupnosti, za način izvajanja teh pravil. Eh, pravila želimo eh, seveda izvajati prožno, eh, razumno in upam, da bomo z Italijo našli skupen jezik. Grazie, Pier Moscovici, e naturalmente dico alla collega. Najlepša hvala in Hvala lepa tudi kolegici Agej. Politike prejšnje eh, komisije eh, so eh, seboj privedle prekomerno varčnost, s tem se strinjam in zaradi tega smo tudi končali v tej situaciji. Vendar pa mislim, da se tudi vlada zadeva, zaveda, da potrebuje bolj učinkovit proračun. Gunnar Hokmark. Thank you very much and thanks to the commissioners. Uh, I have... Hvala lepa, hvala lepa obema komisarjema. Mene vedno preseneča ta proračunska logika. Najprej imate 100 odstotkov, kar omogoča več ali manjše, več ali manjšo porabo. Potem imaš 3 odstotke, ki omogoča še večje, večjo porabo. Potem pa za še večjo porabo pa primankljaj povečaš za več kot je dovoljeno. Komisar, mogoče lahko to razložite, kako bomo obrnili to logiko, da bodo lahko države članice uporabile prvih 100 odstotkov za to, da bojo v tem okviru izkoristile svojo porabo. Potem drugič, če Italija povečuje svoj strukturni primankljaj, ali boste ukrepali, če ga bo še naprej povečevala, ali boste našli neke izgovore, kajte mislim, da bo to strateškega pomena za trge in za države članice. V preteklosti smo že videli, da je nekdani pakt stabilnosti in sedani pakt stabilnosti bil, oba sta bila včasih eh, označena kot malce preblaga, ampak treba je zagotoviti, da se spoštuje in Tretjič, vajeni smo enotne monetarne eh, politike z zelo nizkimi obrestnimi merami. Kaj pa bi rekli o bremenu dolga, ki ga imamo danes in mimo grede večina držav članic ne upošteva pravil, kot ste rekli, temveč se ravnajo po srednjeročnih ciljih, imajo pa dolg, ki presega 60 odstotkov. Kaj bi rekli na to breme, če bi se čez eno leto vrnili v običajne um, obresne mere, naprimer 2,5 odstotka obresnih mer, kako bi potem gledali na gospodarstvo evroobmoča in na evropsko gospodarstvo? Hvala za vaše vprašanje. Najprej glede prioritet pri porabi in logika, ki ste rekli 100 odstotkov plus 3 odstotke plus več. Torej, kot sem že izpostavil, če si pogledate pakt stabilnosti in rasti, ne po posameznih členištem, več širše, ta zahteva ravnovesje ekonomskega cikla. In to je nek logičen pristop in potem se te trije odstotki zdijo kot neko varovalka. In ne moremo poenostavljati in videti teh trih odstotkov kot cilj. Ta filozofija uravnoteženega proračuna je nekaj, kar mu, ne, česar ne smemo zabiti, spred, eh, torej izgubiti spred oči. In vidimo, da nasplošno, če gledamo tudi BDP-je, gremo v pravo smer. Ta dolg je še v okviru ciljev 60 odstotkov in tudi pri poprečju, evropskem poprečju pa je vendarle še kar precej visok, visoko to poprečje. Zato priporočamo državam članicam, ki imajo nepravilno razmerje med dolgom in BDP-jem, da tukaj delajo na tem, zato da bi to razmerje spet pravili v neko uh, pravo smer. Torej, mi vsekakor tu delamo na tem. In to ravno zato, ker ne more ne more takšno stanje trajati kar v nedogled. Imamo cilj, tri odstotke. In to mora ostati cilj, ne pa. Torej, treba je pri, prilagoditi to monetarno politiko, to mora biti cilj. Ampak niste odgovorili na moje vprašanje, boste ukrepali, če bo Italija povečala svoj strukturni uh, deficit, torej primanklaj. Ja, se upravičujem, res je, tudi to vprašanje ste postavili. Ampak komisija tu že ukrepa. tukaj smo ugotovili neupoštevanje fiskalnih pravil, zato smo zaključili, da bo treba eh, odpreti ustrezen postopek. Kot smo rekli, je gospodarski monetarni odbor tudi podprl naše ugotovitve in pripravljeni smo sedaj izvesti naslednji postopkovni korak. Trenutno se pogovarjamo z italijanskimi oblastmi in upam, da bodo zagotovili um, popravek fiskalnih ciljev, ampak če do tega ne bo prišlo, pa smo pripravljeni izvesti naslednje korake. Hvala lepa, Poltenk. Hvala jaz bi se navezal na neko drugo vprašanje in sicer davčno načrtovanje. Torej, agresivno davčno načrtovanje in vemo, da to tudi prizadene različne Eh, države, predvsem Irsko in dru nizozemske. Tukaj so utrpele milijonske in milijardne škode zaradi takšnega načina davčnega načrtovanja. In to se vidi tudi v ustreznih poročilih. Ali ne bi to vključili tudi v evropski semester in zakaj? tu ne vidimo priporočil za posamezne države v zvezi s to temo. Ne moremo imeti Evropske unije, eh, kjer imamo davčne oaze, kot so Nizozemska ali Irska. In eh, zakaj tega ne vključimo? Zakaj tega tudi ne vključimo v priporočila za posamezne države? Potem imamo seznam potencialno škodljivih eh, davčnih postopkov ali boste to dopolnili tudi ta seznam? Gospod Tenk, veste, da smo predvideli, da se agresivno davčno eh, načrtovanje vključi v semester in da se to vključi tudi v pompe po črto, povezano tudi z um, priporočila za posamezno državo in eh, ne morem reči, da imamo evropske države, ki pa so davčne oaze, kajti natančno smo to pogledali in vse ustrezajo zahtevam in zato ne moremo reči, da imamo neke davčne eh, oaze v Evropi. Vemo pa tudi, da nekatere države, našteli smo jih sedem, izvajajo prakse, ki pa so primerljive z agresivnim davčnim črtovanjem in ki so škodljive in to smo tudi povedali. Sedaj bomo izvedli poglobljeno analizo v, teh, v skupaj 13 državah in potem bomo ustrezna priporočila tudi dali posameznim državam, bomo videli, kaj se bo potem zgodilo. Zdi se mi, da so dr nekatere države um, upoštevale to naše sporočilo um, in da se zavedajo, da je treba se boriti proti agresivnemu davčnemu načrtovanju. Zdi se pa mi, da te bitke še ni konec. Hvala, sedaj bomo morali povezati vprašanja, ker smo malce pozna, Štefan Gerold. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovana komisarja. Kot del evropskega semestra naj bi jesenski svežen prispeval k zagotavljanju stabilnosti in rasti v Evropski uniji. In v vašem poročilu je komisija pred nekaj tedni prišla do tega zaključka, da gre v, pri Italiji za hujšo kršitev pakta stabilnosti in rasti. Torej, navezujem se spet na Italijo in mislim, da italijanski proračun nima primankljaja šele pred kratkim. Um, z svojo novo politiko pa uh, italijanska vlada to tveganje dviguje na neke neslutene uh, ravni, pa ne samo za Italijo, temveč za vse državljane evroobmočja. Druge države so z varčevalnimi ukrepi beležile uspehe v preteklih eh, letih in mislim, da je pravljica, da naj bi eh, varčevalna politika to stanje poslabšala. Sicer pa sploh ne vem, kaj to je varčevalna politika. Doslej mi tega še nihče ni um, razložil. Mislim, da gre za varčevanje. Varčuješ pa iz dveh razlogov. Bodi si, da si želiš nekaj velikega privoščiti ali pa si prej živel preko svojih zmogljivosti in moraš sedaj varčevati. V evropskem primeru se mi zdi jasno, da gre za drug primer, kajti razen Baltika in Luksemburga so se vse evropske države, vsaj vse evropske evropske države, evroobmočja so tukaj šle preko svojih zmogljivosti in morajo sedaj vrčevati. To pa ne pomeni, da sedaj neke uh, hudobne sile, zle sile, kot je kanclerka ECB ali kdorkoli drug, želi mučiti ljudi, ampak je treba. Sedaj vzeti na znanje, da se je prej zapravljalo več, kot se je prejemalo. Obstajajo tudi odlični primeri iz evroobmočja, v tej smeri, da odlične reforme ne le odpravljajo brezposelnost, temveč tudi da uredijo državni proračun, kot zgled lahko, so lahko baljske države in pa Slovaška. V Italiji so se odločili za drugačno politiko in to izredno obžalujem. Mislim, da naša skupna evropska politika ne sme biti razlog, temveč uh, Eh, osnutek rešitve za izzive posameznih držav članic. In tu ne gre za neko omejevalno, varčevalno politiko, temveč za trajnostno politiko rasti, ki lahko učinkuje le z ustreznimi reformami. Mislim, da potrebujemo nek spremljajoči pristop, zato, da bomo lahko podprli mehanizme, ki so predvideni v pogodbi. Moje vprašanje, kako namerava komisija ukrepati v tej smeri in predvsem prosim za jasno izjavo v zvezi z tem, kako boste nas prevali populistični um, komunikaciji, ki pravi, da naj bi vrčevalni ukrepi bili odgovorni za uničenje ogromnih množic ljudi gospa predsednica dva razmisleka. Prej ste govorili o nekakšnem pomankanju spodbud za reforme v določenih eh, državah ampak da gospodarski kazalniki pa so vendarle boljši. Vendar pa bi opozoril, da tudi ni nekih spodbud v svetu. Prejšnji teden smo imeli zasedanje sveta ECOFIN in Evroskopine in te dosjeji, ki ste jih kot komisija eh, dali na mizo za reformo evroobmočja, pa tudi za napredek pri proračunih in davkih, pa se mi zdi, da je šlo prej v drugo smer in tu ni bilo nekega eh, razvoja pri eh, varovanju naložb, pri podpornem mehanizmu in tako naprej. In če ni nekih meja, potem tudi ne moremo imeti podpornih mehanizmov. Torej, Kako je tudi za zaščito uh, investicij? Vse ste nekako uh, zastavili anticiklično. Tudi o tem smo se že pogovarjali v uh, tem odboru. Potem je govora tudi o digitalnih davkih, tudi tu ni nekega napredka v svetu, tudi pri harmonizaciji. Um, davka na dobiček pravnih oseb, uh, Torej, tukaj ni neke volje po reformah in do konca mandata zdaj pravzaprav ni veliko časa. Moramo izvesti pritisk na svet, zato da bo tukaj reforme napredovale. Potem pa še druga zadeva. Gre za vedno večjo nezadovoljstvo v državah članicah. V evroobmočju sicer je gospodarska rast. Um, in tu imamo pozitivni razvoj, vendar pa se odraža nezadovoljstvo v Italiji, Franciji, um, Nemčiji in tu kaže, da se to izboljšanje um, osrednjih kazalnikov ne odraža pri uh, državljanih. Tu ni okrepljene kohezije, temveč gre za neenakosti in zanima me, kako boste ta, te socialne neenakosti vključiti v evropski semester za to, da bodo države članice lahko odpravile nezadovoljstvo, predvsem, če pomislimo tudi na to, da si gospodarstvo je opomoglo. Hvala lepa. Zame je primer Italije zgled pomena nacionalnega lastništva fiskalnih pravil. Če se pravilno spominjam poročil sveta je bila časovnica popravljena zato, da bi lahko imeli več razprav v nacionalnih parlamentih in zanima me, če še vedno razmišljate o tem, kako bi še bolje izboljšali dialog med eh, evropskimi nacionalnimi ravni, zato da se bo izboljšala učinkovitost fiskalnih pravil. Pa drugo vprašanje, to pa je povezano z neodvisnimi fiskalnimi institucijami in um, zanima me vaša ocena, vloge in učinkovitosti nacionalnih neodvisnih fiskalnih inštitucij in pa evropske fiskalne uh, inštitucije. Torej se vam zdi, da se je, to, da se je sistem izboljšal ali sistem uh, deluje boljše zaradi tega fiskalnega odbora? imate neko oceno odnosov med nacionalnimi neodvisnimi fiskalnimi um, institucijami in pa Evropskim fiskalnim odborom. Lahko komentirate tudi da del sistema, prosim. Hvala. Hvala lepa za vaše vprašanja. Odgovoril bom na nekatere, nekaj bom pa prvi pustil kolego. Torej, uh, kar se tiče splošne razprave o tem, ali je splošna fiskalna politika primerna v zvezi z, tudi z gospodarskimi okoliščinami in gospodarskim kontekstom. Torej, rekel bi, da da je Eh, tukaj fiskalna situacija nasplošno neutralna in prihodnje leto bomo tudi videli osnutke proračunov eh, e-, držav evroobmočja jim bo situacija malce drugačna, zato priporočamo, da bi izkoristili te dobre gospodarske čase, da se ustvarijo neki fiskalni blažitelji. In to bo tudi vključeno v naše priporočila posameznim državam v naslednjih stopnjah oziroma fazah evropskega semestra. To je predvsem nujno za države, ki imajo visoko razmerje med dolgom in BDP-jem. In to smo večkrat že izpostavili. Kar se tiče izvajanja reform, omenili ste eh, Baltske države in Slovaško. Mislim, da smo povsod videli, da reforme delujejo in države, ki izvajajo ambiciozne strukturne reforme, so med tistimi, ki najhitreje, beležijo najhitrejšo rast. Primer so tudi Irska, Španija, Portugalska. Torej vidimo, da države, ki izvajajo strukturne reforme, dejansko izboljšujejo tudi svoje kazalnike rasti. Potem nekatera vprašanja, ki ste jih postavili v zvezi z poglabljanjem evroobmočja in tudi rezultate ekofina. Tu vidimo, da je bil napredek um, viden uh, na konkretnih, posameznih konkretnih temah, kot je podporni mehanizem in um, Evropski reševalni sklad, manj pa pri drugih fiskalnih inštrumentih, uh, kot je naprimer um, stabilizacijske funkcije. Ampak tudi tu smo dali že marsikatere predloge uh, na mizo in isto velja za to razpravo. Enako velja za SBBS, -e. predlog komisije je zunaj, vendar pa žal um, delo ne napreduje na strani sveta in tudi parlament še ni. Uh, glasoval o tem poročilu, če se ne motim. Vendar pa se lahko seveda ob eh, pravem trenutku tudi vrnemo k, temu, eh, k tem vprašanjem. Kar pa se tiče klasništvo fiskalnih pravil in eh, nacionalnih fiskalnih institucij in Evropskega fiskalnega odbora, tu vidimo, da. Je dobro, da imamo nek neodvisen pogled na um, predloge oziroma osnutke proračunov in da tudi imamo mnenje strani Evropske institucije. Torej, tu smo videli že prve korake obeh um, ravni institucij in to oboje kaže, da je takšen okvir predvsej koristen. Seveda pa je. Uh, to bilo spostavljeno šele pred kratkim in zato še ne moremo v celoti podati nekih sklepov in zaključkov. Lahko pa rečemo, da so prvi koraki vzpodbudni in da moramo še naprej krepiti te institucije in pa uh, tudi njihov glas v splošni fiskalni razpravi. Eh, Nimam prav veliko dodati, osredotočil se bom zgolj na zadnji vidik vprašanja gospoda Fernandeša. Evroskupina pretekli teden nikakor ni eh, imela lahke seje. Seja je bila zelo eh, dolga. Evroskupina se je ukvarjala eh, z predlogi, ki so imeli določene prednosti, pa tudi določene slabosti. Ministri evroobmočja so si zastavili ambiciozen delovni načrt septembra in eh, ta načrt sistematično izvajajo. In zato so predlagali tudi svežen ukrepov. In eh, predsednik Evroskupine eh, je tako lahko dejal, da je bil dopredek dosežen. Poleg tega je prišlo še do dveh eh, pozitivnih učinkov in sicer eh, najprej, kar zadeva mehanizem stabilnosti. Razprava je bila eh, dolga, ne nujno enostavna. Evropska komisija je obrazložila ta mehanizem stabilnosti, ki seveda zahteva tudi okrepitev vloge Evropske komisije. Potem pa podporni mehanizem eh, za eh, mehanizem za oziroma sklad za reševanje bank in pa eh, EDIS. Tudi to je bila tema te seje, gre seveda za tretji stebr in predlog seveda še naprej ostaja aktualen in mi smo vsekakor prepričani, da je ta tretji stebr nujno potreben. In seveda bi si želeli, da bi lahko dosegli več in hitreje, ampak eh, kljub temu obstajajo določene zavare. In potem proračun eh, Evropske unije, to je zagotovo veliki ziv, gospa Berež, gospod Böge in drugi se ukvarjajo s tem že od začetka tega mandata. In eh, seveda razumemo, da nas čaka še veliko dela, kar zadeva proračun evroobmočja, pa tudi kar zadeva pristojnosti eh, evroobmočja. Potem je tukaj tudi sklad za stabilizacijo, ker ni bilo soglasja. In eh, mislim, da se bo tega potrebno lotiti z veliko energije, kajti potrebna bo popolna reforma evroobmočja. pričakujemo. Seveda, da nam eh, svet ministrov eh, poda žogo, potem, eh, ko bodo sprejeli odločitev, upamo pa seveda, da bodo šli korak naprej in da bo s tem okrepljena tudi vloga Evropske komisije. Noben predlog pa ni bil umaknen, povdarjam. Vsi predlogi so še naprej predmet obravnave, tudi sklad za stabilizacijo. Potrebujemo namreč stabilizacijo, če se želimo odzvati na asimetrične šoke v evroobmočju. Le na ta način bo imel proračun evroobmočja smisel. Hvala lepa. Nekaj kratkih eh, pripomb sporočevalca Toma. Hvala lepa. No, marsikaj sem slišal sedaj o paktu stabilnosti in rasti in dobro je, da obravnavamo tudi Italijo, ampak današnja razprava je pokazala paradoks. Namreč pokazala je, kako zapletena so ta pravila in nenavadno je dejstvo, da ta pakt stabilnosti in rasti sledi cilju tukaj dati neka, neko vodilo in ustvariti jasnost. A kljub temu so zadeve nejasne, tudi kar se tiče sankcij, kdaj bodo uvedene ali bodo sploh uvedene. uvedene. Torej, tukaj bi uh, izpostavil troje. Zdrave javne finance so pomembne, treba je upoštevati pakt stabilnosti in rasti. Za naslednje generacije je pomembno, da imamo blažitelj in pomembno je tudi, da se tukaj eh, postavijo jasna pravila. Ne smejo biti še bolj zapletena, saj so že zdaj zelo zapletena. In potem pa moramo izkoristiti fleksibilnost v paktu stabilnosti in rasti in potrebujemo neko ravnovesje. Na eni strani potrebujemo zdravo um, boli, fiskalno politiko, po drugi strani pa tudi produktivno gospodarstvo. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da je bila ta uh, izmenjava mnen zelo koristna in plodna. Ta, odbor je pomemben forum za to, da se razpravlja tudi o zadevah, ki zadevajo posamezne države, ne le splošne zadeve. In ta razprava je pokazala, da je takšna razprava koristna. Zahvaljujem se podpredsedniku Dombrovsku in gospodu Moskovičiju in našemu poročevalcu. Sedaj pa upamo, da bodo tudi nadaljni koraki plodni in v vsakem primeru pa bomo zelo natančno spremljali vse nadaljne korake, seveda ne samo v zvezi z Italijo, ampak nasplošno v zvezi z izvajanjem ekonomske, gospodarske politike in fiskalnega pravila v semestru. Eh, jutri bomo imeli tudi pomembno razpravo na plenarnem zasedanju o reformi EMU in imate točko v zvezi oziroma pripombo s tem pri vaš izvolite hvala lepa gospod predsedujoči v uvodu ste dejali da bo šlo za trojno predstavitev in sicer za predstavitev situacije v italiji za predstavitev eh, proračuna in pa za jesenski svežen ampak eh, glede eh, na to, kar je povedal poročevalec, eh, sem uh, pričakovala, da bomo imeli ločeno razpravo o tem. V nasprotnem primeru bomo zašli v težave. Kaj ti drugi kolegi, poročevalci v senci, niso dobili besede oziroma niso imeli priložnosti, da jo dobijo. To točko bomo zelo natančno tudi pogledali. Februarja bomo tudi obravnavali predloge sprememb Ampak se je treba predstaviti poročilo. Ja, ja, vse sem razumel. To ni, bilo, ni bila razprava o poročilu. Um, naš čas je bil omejen in zato bomo tudi skušali dati na dnevni red razpravo o samem poročilu. Vendar bo to januarja. Še v zvezi s, te, s to točko, Pedro Sila Pereira. No, če je tako. In bomo imeli januarja šele prvo izmenjavo mnen o tem poročilu januarja, potem ta časovnica ni ustrezna. Potem, kajti do 18. decembra naj bi predložili predloge sprememb. Se pravi, mi bi pa najprej morali imeti razpravo in šele potem bi morali predložiti predloge sprememb. Yes, thank you. No, I think that. Ja, hvala. Mislim, da je to res eh, dober argument. Torej, 25. februar bo čas za vložitev predlogov sprememb in to prošnjo moramo se uh, upoštevati, ker moramo res imeti čas Mislim, da potrebujemo več kot dva meseca. Oziroma takrat 25.2. naj bi že obravnavali te predloge sprememb. Zato mislim, da bi bilo dobro, da se prestavi ta rok. E, ja, to je bila vaša pripomba na začetku, da boste te razprave združili. Zato sem uh, se jaz navezal na to. Uh, če je treba, lahko seveda um, organiziramo še eno razpravo, ne želim pa podaljšati postopka. Drugič pa vabim vse poročevalce v senci, da že podajo komentarje in vprašanja, če želijo, lahko to tudi zasebno uh, se pogovorijo z mano in bomo že delali na tem dosjeju. Če bi dodajali še eno uh, razpravo, pa bo to raztegnilo naš postopek. Ne, ne, ničesar ne bomo m, mm, podaljševali, saj čas imamo do 25.2. S tem ne bomo spremenili datuma glasovanja, ampak ker smo želeli dati vam priložnost, da razpravljate tudi s komisijo, nismo pa mogli dati besedo poročevalcem v senci da bi lahko tukaj komentirali vaše poročilo, no, torej, ker da, danes ni možno, smo želeli to še narediti in bomo pa tukaj to združili, tako da bo vse pošteno. Dobro, torej sklenimo to razpravo. Hvala lepa Valdisu Dobrovskisu in uh, Pieru Moskoviciju. Minuta, res minuta odmora, potem pa prejdemo na glasovanje, zato da razdelimo eh, sezname, potem pa tako nadaljujemo.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 dobro pa nadaljujemo najprej naredimo preskus ali naprave za glasovanje delujejo glasujemo poskusno Yes. Okay. So the vote is Konec glasovanja. Dobro, pa zdaj glasujmo o osnutku mnenja ralpha packeta o vzpostavitvi programa za enotni trg konkurenčnost podjetij kompromis a za proti vzdržanje sprejeto dva za proti vzdržani dvainosemdeset se mi zdi je zavrnjeno konec glasovanja zavrnjeno. 26 glasov proti, 22 za, kompromisa A za, proti, vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe je 83 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, kompromis B za, proti, vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe je 85 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 86 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 87 za, proti, vzdržanje zavrnjeno proti vzdržani zavrnjeno, 88 za proti vzdržani zavrnjeno, 89 za proti vzdržani zavrnjeno, 20 za, 89, preverimo elektronsko za. Konec glasovanja. Sprejeto. 20 za. proti zdržanje sprejeto. Kompromis BA za proti zdržanje sprejeto. 91 za proti vzdržani sprijeto, 22 za proti vzdržani sprijeto, 92 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis BB za proti vzdržani sprijeto, 93 za proti vzdržani zavrnjeno, 94 za proti vzdržani zavrnjeno, 95 za proti vzdržani zavrnjeno, 96 za proti vzdržani zavrnjeno, 97 za proti vzdržani zavrnjeno, 98 za proti vzdržani sprijeto, 99 za proti vzdržani zavrnjeno zavrnjeno, 100 za, proti, vzdržani, sprijeto, 101 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 102 za, proti, vzdržani, sprijeto, 103 za, proti, vzdržani, sprijeto, 104 za, proti, preverimo 104, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 106 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 107 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 108 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis BC za, proti vzdržanju sprejeto, 109 za proti vzdržanju sprejeto, 110 za proti vzdržanju sprejeto, 111 za proti vzdržanju zavrnjeno, 112 za proti vzdržanju zavrnjeno, 113 za proti vzdržanju zavrnjeno, 26 za proti vzdržanju zavrnjeno, 27 za proti vzdržanju zavrnjeno zavrnjeno, 28 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 29 za, proti vzdržani. Preverimo 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 30 za, proti vzdržani, sprijeto. 1 za. Tukaj piše, da je to že zajeto oziroma združljivo. 31 za, proti vzdržani zavrnjeno, 32 za, proti vzdržani zavrnjeno, 33 za, proti vzdržani zavrnjeno, 34 za, proti vzdržani sprijeto, 2 za, proti vzdržani sprijeto, kompromis C za, proti vzdržani sprijeto, 3 za, proti vzdržani zavrnjeno. O ne. tukaj imamo nekaj težav z mojim glasovalnim seznamom. No, zdaj pa 37 za proti vzdržanje zavrnjeno, 38 za proti vzdržanje zavrnjeno, 4 za proti vzdržanje sprijeto, 39 za proti vzdržanje zavrnjeno, 40 za proti vzdržanje zavrnjeno. 41 za, proti vzdržani zavrnjeno, 42 za, proti vzdržani sprijeto, 43 za, proti vzdržani zavrnjeno, 44 za, proti vzdržani zavrnjeno, 45 za, proti vzdržani zavrnjeno, 46 za, proti vzdržani sprijeto, 47 za, proti vzdržani zavrnjeno, 5 za, je umaknjeno 48, zavrnjen 49 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis D za, proti vzdržani sprijeto, 55 za, proti vzdržani zavrnjeno, 56 za, proti vzdržani zavrnjeno, 58 za, proti vzdržani sprijeto, 59 za, proti vzdržani zavrnjeno, 60 za, proti vzdržani zavrnjeno, zavrnjeno, 61 za, proti vzdržani sprejeto, 63 za, proti vzdržani zavrnjeno, 64 za, proti vzdržani zavrnjeno, 8 za, proti vzdržani sprejeto, 65 za, proti vzdržani zavrnjeno, 66 za, proti vzdržani. Preverimo 66 elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Devet za, proti, vzdržani. Sprejeto. 67 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 68 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 69 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 10 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 11 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 70 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno kompromis DA za vzdržani sprejeto. Glasujemo o 13. Konec glasovanja. Sprejeto. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis DB za, proti vzdržani sprejeto, 72 za, proti vzdržani zavrnjeno, 73 za, proti vzdržani zavrnjeno, 74 za, proti vzdržani sprejeto, 75 za, proti vzdržani zavrnjeno, 76 za, proti vzdržani zavrnjeno, 77 za, proti vzdržani sprejeto, zavrnjeno, 15 za, proti preverimo elektronsko 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 78 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 79 za, proti vzdržani. Sprijeto. 16 za, proti vzdržani. Sprijeto. Zdaj pa še poimensko glasovanje. Za besedilo kot je sprejeto. Glasujemo. Konec glasovanja. 41 za, 4 proti, 2 vzdržana glasova. Čestitke poročevalcu. Zdaj pa osnutek mnenja. Amandma 1 proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe štiri za proti vzdržani zavrnjeno, izvorno besedilo za proti vzdržani sprejeto. Odstavek tri, izvorno besedilo za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe pet za proti. Preverimo predlog spremembe pet. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe šest za proti vzdržani sprejeto sedem za proti bomo preverili predlog spremem besede mislim da je bil sprejet ampak bomo vseeno preverili konec glasovanja sprejeto 26 proti 22 predlog spremembe 8 za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 9 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 11 za, proti. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 34 za, sprejeto. Torej ne bomo glasovali o izvornem besedilu, ampak bomo glasovali o tako spremenjenem osnutku poročila. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 48 glasov za, ni vzdržanih, ni, ni glasov proti. Čestitke poročevalcu. Zdaj pa glasujemo o referenčnih vrednostih oziroma v četrtek bomo glasovali o referenčnih vrednostih takrat bomo imeli skupno glasovanje in kratko glasovanje tudi o referenčnih vrednosti. Tako da zaključujem sestanek za danes. Hvala.